skladno s členom 137.2 je odbor Envi prosil, da se pripravi raziskovalno mnenje za ekosok in sicer v zvezi z okoljsko zakonodajo v Evropski uniji na tistih področjih, kjer se pojavljajo pomakljivosti, naprimer, ko gre za kakovost vode, zraka in ko gre za odpadke. Če v roku 24 urah nobena politična skupina ali skupina poslancov, ki predstavljajo minimalni prak, ne vložijo govora, bo ta prošnja dana na glasovanje.